președintă. Gospod predsednik. Good afternoon, everyone. The sitting is resumed. Dobar dan vsem skupaj. Nadaljujemo z zasedanjem. Najprej na voljo imate zapisnik včerajšnjega zasedanja, če nišče nima nobenega komentarja lahko te, ta zapisnik sprememo. Današnja prva razprava